Tolmači vas obveščamo, da smo že tretji teden v delanem sporu z administracijo Evropskega parlamenta zaradi neostransko sprejetih delovnih pogojev. Čeprav smo večkrat pokazali pripravljenost naše strani, uprava ni pokazala volje do reševanja spora. Nekateri tolmači so bili pozvani k izvajanju delovne dožnosti. Iz solidarnosti z njimi. Predvidene prekinitve dela danes ne bomo izvedli. Obveščeno vas tudi, da bomo tolmačenje prekinili točno ob 17. od predvidenem času konca seje. Is, uh, first, uh... torej, danes imamo prvi, prvo redno javno predstavitev leta 2018, kot predvideno v uredbi SSM in med institucionalnim sporazumom. Več ključnih tem je, ki bi jih radi danes obravnavali skupaj z vami. In eh, vem, da bomo obravnavali številne tudi v vašem uvodnem nagovoru. Danes je pomemben dan za našo, naša enotna pravila, kajti kasneje bomo glasovali glede bančnega svežnja, kar je zelo pomemben korak naprej. Tako za enotna pravila in pa tudi z vidika implementacije mednarodnih standardov za izboljšanje našega zakonodajnega okvira in tudi z vidika izboljšanja razmer na podlagi nižanja tvegan, kar je tudi ključna komponenta za izpopolnitev bančne unije. Torej, zelo pomemben dan, zelo pomemben trenutek, veseli nas, da ste tu z nami. In kar takoj vam predajem besedo za vaš uvodni nagovor. Hvala lepa, lepo zdrav sem, gospod predsednik, spoštovane poslake in poslanci. Kot vedno mi je veliko čast, da lahko spregovorim tu pred vami danes in da naslovimo vaše vprašanja, vaše skrbi, kar zadeva bančnega eh, nadzora, ki ga izvaja ECB. Uvodoma se bomo sredotočili na. Eh, ciljni pregled internih modelov, tako imeni TRIM, eh, prav tako potekajoče stresne teste, eh, kibernetski in IT, kibernetski in IT tveganja, Brexit in druge teme. Prav tako vas bom obvestila o napredku na področju slabih terjatov. Bistveno smo napredovali pri izvajanju uh, sistema TRIM, torej ciljni pregled internih modelov, protiko smo pravili že več pregledov na terenu za obdobje 2017 do 2019. Namen tega projekta je oceniti ustreznost internih modelov iz prvega stebra v bankah, da se lotimo eh, tudi eh, na tveganja ponderirana eh, sredstva znotraj bank. V prvi fazi smo s projektom TRIM že dosegli pomembne rezultate, promoviramo enotno razumevanje vsega, sistema nadzora v bankah, kar zleva interne zahteve za te modele, kar je eden ključnih eh, elementov naših pričakovanj v evroobmočju, kar je opredeljeno tudi v smernicah na naši spletni strani. Za uporabo harmonizirane metodologije in eh, orodi sistem TRIM omogoča, da izvajamo horizontalne analize glede eh, primerjav med primerljivimi bankami za odpravo pomankljivosti glede regulatornih zahtev. Na končno na podlagi gotovitev eh, v okviru projekta TRIM izvajamo eh, že specifične nadzorstvene ukrepe in zagotavljamo, da banke dosledno izvajo regulatorne zahteve, kar zadeve notranje modele. Jasno je, da banke tudi vse čas obveščamo o projektu TRIM. Prav tako pomembno napredujemo mm, pri stresnih testih. Namen je zagotoviti nadzornikom, bankam in drugim deležnikom na trgu enotni analitski okvir za eh, primerjavo odpornosti bank in bančnih sistemov na določene eh, šoke in da se eh, tudi na ta način preučijo kapitalske pozicije držav bank v našem sistemu. Pomembno je preučiti tudi solvenčno tveganje bank, še posebej kar zadeva kreditna tveganja in listinjenje tržna tveganja, operativna tveganja eh, in na koncu tudi neto prihodke od obresti in provizij. Stresni testi niso enostaven postopek, ampak se izvaja z namenom zagotovitve celovitega nadzornega pregleda oziroma ocene stanja bank. V vzorcu EBA bomo izvedli te teste in kmalo tudi objavili v novembru letos eh, te rezultate. Za grške banke sledimo iste metodologiji kot eh, vse evropski stresni testi EBA, vendar eh, smo te teste izvajali pospešeno pred zaključkom tretjega programa gospodarske prilagoditve za Grčijo. Rezultati testa grških bank za 2018 kažejo osiromašenje za 9 odstotnih točk kapitala v eh, prvem, na prvi ravni. To večinoma izhaja iz eh, parametrov, ki izhajajo iz kritnih tveganj, kar zadeva neto prihodke od obresti, kar zadeva kibernetska tveganja in IT tveganja. Pozdravljamo mednarodne prizadevanja za krepitev zaveščenosti veliko soglasje vlada okrog eh, teme, da prihaja do vse večje digitalizacije bančništva skupaj z vse eh, pomembnejšimi tveganji mm, kibernetskih napadov, kar predstavlja veliko tveganje za banke. Poglejmo na mm, soodvisnost eh, z zunanjimi ponudniki IT stvoritev, vse večja sofisticiranost kibernetskih grožen in pa tudi pomankanje kibernetskih strokovnjakov. Od uvedbe Evropskega bančnega nadzora konec je ravno področje IT in kibernetskih tveganj ena naših ključnih prioritet. Banke prav tako prioritizirajo to tveganje in zagotavljajo visoko mero eh, IT varnosti in higiene. Mm, banke se, nadzivajo, se zadevedajo teh tveganj in se tudi ustrezno odzivajo na novo porajoča se tveganja, ampak to seveda še ne pomeni, da so banke varne in popolnoma imune na nevarnosti. Banke in nadzorniki se morajo vsi zaveriti, da mm, boj proti kibernetskim tveganjem nikoli ni končan. Kar zadeva Brexit in trenutno stanje priprav, večina bank v neposrednem nadzoru ECB ustrezno napreduje pri svojem delu eh, prilagajanja na okolje, ki bo nastalo po Brexitu. Predvsem gre za preoblikovanje britanske prisotnosti in zagotovitev ustreznih dovoljen britanskih oblasti po natančnem pri pronatančni preučitvi teh načrtov strani ECB. Banke, ki se bodo preselile v euroobmočje in še niso zaprosili za bančno licenco, za te je čas vsekakor ključnega pomena. ECB je banke pozvala naj pred koncem drugega četrtletja 2018 najpoznaje poda vloge, da bodo licence lahko pravočasno izdane. Banke, ki še niso eh, podale popolnih eh, in kakovostnih vlog, se morajo zavedati, da morda ne bodo pravočasno pred Brexitom dobile ustreznih licenc. Nadaljevali bomo spremljanje načrtov bank, tesno bomo tudi nadzorovali njihovo izvajanje, da se na ta način prepreči eh, tudi vzpostavitev lokalnih subjektov brez eh, ustreznega pokritja za izvajanje poslovanja. Kar zadeva zakonodajne vidike bančne unije, po našem mnenju smo dosegli bistveno znižanje tveganj in zato je pomembno, da se daj nadaljujemo z pogajanji o evropski schemi za mm, jamstvo za vloge in da se vzpostavi tudi eh, enotni tako imenovani backstop za eh, sklad za reševanje. Pomembno je, da ta svežen sprememo čim prej. Veselim me, da je svet sprejel stošnji pristop v mesecu maju, sedaj pa se veselim sprejetja vaših eh, poročil. Pomembno je, da se trilogi začno k malu, zato da se bo ta svežen lahko sprejel k malu pred evropskimi volitvami prihodne leto. Kar zadeva pregled minimalnih zahtev za lasna sredstva eh, in eh, MRL, tu se strinjam s številnimi stališči, ki jih je sprejel svet, kot naprimer črtanje smernic MRL eh, o uvedbi ustreznih prihodnih obdobij za skladnost z zahtevami MRL. Pregled MRL bo zagotovil tudi prehod MRL iz sistema bail-out v sistem bail-in. Seveda pa ostajajo določeni vidiki, kjer bi potrebovali še nekaj več premisleka tekom trialoga. En takšen vidik je eh, možnost eh, dovoljevanja internega MRL za odpravo eh, tvegan znotraj bančne unije, glede na to, da imamo enotnega nadzornika in tudi enotno, enotno organ za reševanje. Interne izjeme bodo tako omogočile bolj učinkovito dodeljevanje resursov znotraj bančnih skupin. To bo imelo pozitiven učinek na realno gospodarstvo in na dobičkonosnost bančnega sistema. Če želimo, da bodo te interne izjeme za MRL eh, funkcionirale, je potrebno zahtevati tudi uh, ustrezne pogoje za zagotavljanje likvidnosti, ki odsevajo tudi enotnost bančne unije. Glede direktive ugotavljamo, da nekateri predlogi, o katerih teče beseda, vključujejo tudi določene odmike od bazilskih standardov. Naprimer, v mislih imam predlagane spremembe bazilske metodologije za izračun uh, vzvoda za neto eh, stabilnost. To je ključnega pomena za zagotavljanje enakih pogojev za vse na globalni ravni. Glede fleksibilnosti nadzornikov, kar zadeva določanje posameznih zahtev za specifične banke, pomembno je, da nadzorniki lahko odločajo o vseh eh, glavnih zahtevah teh eh, pogojev, vključno s kapitalskimi zahtevami. Seveda bi pozdravili tudi nadaljni napredek, kar zadeva eh, posodobitev evropskega prioritetnega eh, sistema, tudi z nacionalnimi opcijami, kar zdaj velja skritsko pravico in z regulacijo na evropski ravni določenih nadzorstvenih funkcij, ki jih trenutno izvajamo pod nacionalno zakonodajo, eh, kot je naprimer eh, ocena ustreznosti vodstvenih kadrov. Prav tako je potrebno prošiti tudi regulatorni okvir za solventnost in na ta način bomo lahko še nadalje izboljšali učinkovitost nadzora v okviru reševanje bank. Cela vrsta kompleksnih podjetij se sedaj pripravlja na ustanovitev v Evropski uniji kot investicijska podjetja eh, po brexitu. Zato podpiramo predlog komisije, da sistemska investicijska podjetja, ki predstavljajo veliko tveganje z vidika finančne stabilnosti in pa tudi eh, večje eh, tveganje, kar zadeva prenos tveganja na druge institucije, podvržemo enakemu nadzoru kot kreditne institucije. Ta pristop je podoben pristopu, ki ga imajo v Združenem kraljestvu oziroma v ZDA in na ta način se preprečuje nadzorna, nadzorstvena fragmentacija. Prav tako nadzorniki lahko koristijo pomembne sinergije v smislu čezmejnih aktivnosti, ki jih izvaja finančni sektor. Naj se nakratko dotaknem tudi našega dela na področju slabih terjatov. To še vedno ostaja zelo pomemben element za ruski bančni sistem. Dosegli smo sicer pomemben napredek, zahvaljujoč eh, delu nadzornikov, ampak eh, več kot 60 odstotkov eh, skupnega zniženja NPL, NPL v zadnjih štirih letih, torej slabih terjatov, odpade na zadnje leto, leta 2017. Kot veste, bomo naš zadnji adendum objavili marca, oziroma smo ga objavili marca in tu so deležniki tudi dobro sprejeli naše pričakovanja, kar zadeva reševanje preostalih eh, slabih terjatov. Naše smernice omogočajo bankam, da se lotevajo slabih terjatov v jasnem nadzorstvenem okviru in da zagotavljajo eh, napredek tudi, ko so ekonomski pogoji ustrezni. Pozdravljamo tudi zakonodajni predlog komisije glede uvedbe statutarnih bonitetnih eh, rezerv za preprečevanje novih, novo nastalih slabih terjatov kar zadeva vprašanje, kako reševati eh, nastalo zalogo slabih terjatov, tu so zadeve še odprte, smo pa vsekakor pripravljeni o tem se pogovoriti bolj poglobljeno kasneje letos in z veseljem seveda odgovorim na vaše vprašanje na to in ostale teme. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo na vprašanje kolegic in kolegov. Prva, Ester Delange. Hvala lepa, gospod predsedujoči. kar zadeva ABLV, primer ABLV, vem, da to ni uradno sestavni del vaše pristojnosti, ampak zanima me, ali sedaj delate na metodi za to, da primerljive primere lahko hitreje odkrivate v prihodnosti, če ne, kaj lahko parlament stori, da eh, kaj k temu pripomoremo. Če pa odgovor da, kakšne kazalnike menite, da je treba obravnavati, naprimer, ali se zavedate, da je več eh, kreditnih ustanov z zelo visoko stopnjo strank, ki so nerezidenti ali vsaj rezidenti izven EU. Dejstvo, da neka banka ima široko bazo, depozitov izven EU, to morda je edno dejavnikov, ki prispeva k tveganjem v okviru Elisa. Drugo vprašanje zadeva slabe terjatve. Verjetno ste že pričakovali moje vprašanje, ker ste nekako že vnaprej zadevo preložili na naslednji sestanek, ampak vseeno bom poskušala zastaviti to vprašanje, kajti to seveda zadeva vprašanje obstoječih eh, kreditov, ki po določenem datumu zapadlosti postanejo slabe terjatve. Zanima me, vse to lahko razčistimo, podrobnosti res lahko kasneje. Ampak ali menite, glede na trenutno stanje bančnega sektorja in institucij, ki jih financirate, ali menite, da bi morali tudi ta posojila obravnavati, komisija tega zaenkrat še ne počne, ampak ali bi morali tudi to storiti, da se lotimo problematike obstoječih posojil, ki lahko postajajo slabe terjatve. Ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, v določenem trenutku. Če imate že kakšen odgovor, kako, z veseljem slišim odgovor, če ne pa vsaj ta prvi del. Ja, hvala lepa za to vprašanje, kar zadeva primer ABLV in eh, možnost hitrejšega ukrepanja. Mislim, da nova direktiva o preprečevanju pranja denarja predstavlja pomemben korak naprej. Kajti, zaenkrat vsaj, ni jasno, vsaj ne povsod, ni, eh, vsaj ne povsod da nacionalni organi pristojni za preprečevanje pranja denarja dejansko lahko z nami delijo informacije, ki jih posedujejo, ki bi nam eh, dejansko omogočile, da ukrepamo hitreje. To vprašanje izmenjave tajnih podatkov, zaupnih podatkov, bomo po mojem mnenju bistveno bolje rešili v, ne vem, če v FIS-u ali pa v, v, v novi direktivi o, o preprečevanju pranja denarja. Zdaj, meni bi bilo ljubše, če bi šlo za uredbo v bistvu na mesto eh, direktivo, kajti direktivo je treba še prenesti na 19 različnih načinov in nismo prepričani, ali bomo s tem dejansko tudi dosegli naše cilje. Zdaj, ali se zavedamo, oziroma ali poz, smo seznanjeni s primeri bank, ki pomemben del svojega posla upravljajo z nerezidenti? Ja, seveda, poznamo v globino poslovni model bank, ki nadziramo. V Latviji še posebej, kot ste omenili, zdaj pristojni organi izvajajo aktivnosti, torej Ministrstvo za finance, nadzorni organ, urad za preprečevanje pranja denarja, torej vsi ti bdijo nad tem, da se zniža obseg poslovanja z nerezidenti. In to se je korježi korak v pravo smer. No, Dejstvo pa je, da mi nismo pristojni za boj proti pranju denarja in lahko ukrepamo le na podlagi dejstva, da informacije, ki jih mi dobivamo od nacionalnih organov, pristojnih za preprečevanje pranja denarja, ki nam ne posredujejo vedno teh informacij, kot rečeno, zaradi problema poslovne tajnosti. In to je torej problematika, ki je še nismo do popolnosti rešili, smo pa vsekakor zelo. natančni pri spremljanju te problematike in vedno, seveda, ko smo v stiku s kolegi, skušamo prepričati, da je pomembno, da naredijo korak naprej v to smer, da dobijo informacije, ki jih potrebujejo, da upravljajo inšpekcije na terenu, ko je to potrebno, ko obstajajo določeni sumi. Zdaj, ne nujno, da banke same izvajajo pranje denarja, ampak da njihove interne kontrole niso zadostne za to, da se prepreči uporabo teh bank za pranje denarja. Konec koncev je tudi obveznost banke, da je sama dovolj dobra z vidika notranjih kontrol, da se prepreči izkoriščenje takšne banke za pranje denarja. Tako da veliko dela nas še čaka, da bomo poskrbeli za to, da bomo dejansko v boljšem položaju v Evropi s tem v zvezi. Kar pa zadeva delo na v slabih terjatvah, na naboru slabih terjatev, ki ga je, imamo sedaj. Leta 2014 smo začeli eh, s približno tisoč milijardami eh, slabih terjatov, zdaj smo na približno 300 milijardah, kar je bistveno boljše stanje, še vedno veliko, ampak vseeno, zdaj je torej 4,9 odstotka skupnih terjatov od eh, več kot sedmih, seveda se to osredotoča na določene banke v določenih bančnih sistemih, kar zdaj bo še dodatno zapleta. No, menimo, da bo v določenem trenutku pač treba začeti obstoječe slabe terjatve enako, kajti težko rečemo, da gre za ista tveganja, pa, katerih razlika je edino trenutek odobritve posojila. Tako da bo pač treba najti nek pameten način, kako zagotoviti tako ustrezno stopne ambicije kot eh, realnosti. Seveda smo lahko ambiciozni, ko je problem omejen v obsegu moramo biti pa tudi eh, realni, ko je problem večjih razsežnosti. Sem pa prepričana, da bomo lahko omogočili določene komunikacije o tem, kako se stvari odvijajo. Mislim, da bomo prej kot pa slej uspeli zadeve razčistiti z bankami. Pomeno je, da imamo ustrezne varovalke in da imamo varnostne elemente, ki bodo poskrbeli za to, da nadaljujemo z ambicioznimi in eh, realističnimi ukrepi, kot smo jih že sprejeli. Hvala lepa, Pervonš Berez. Um, de... Hvala lepa, hvala za vsa ta pojasnila. Dotaknila se bi se tudi sama vprašanja ABLV, kajte večkrat smo o tem že govorili odkar so nam američani razkrili obseg teh nepravilnosti. Centralna banka je sedaj že uvedla ustrezne korekcije, ampak dejstvo je, da bi potrebovali neko, nek organ, ki bi pomagal nacionalnim organom v boju proti pranju denarja. Zdaj, takoj se je pojavljal problem v smislu, kakšno je stanje boja proti pranju denarja v posameznih državah članicah, ampak eh, vem, da, da to sicer bistveno presega vaš mandat, ampak iznotraj vašega mandata je to ključni element, ki vam omogoča izvajanje svojega mandata. Me zanima, kako vi vidite možnosti, da bi vendar naredili korak naprej v to smer pa naj gre za komisijo ali pa svet. In potem še drugo vprašanje, vezano na vprašanje upravljanja bančnih struktur. V, na vašem področju in na številnih drugih področjih ne pogodbe, ne prvo raven zakonodaje ne določata strukture upravljanja bank. In vsa zakonodaja, ki jo izvajamo, razen če gre za neke toksične strukture ali za neke strukture, ki so propadle. Mm. Torej, eh, dejstvo, da je neka banka takšne ali drugačne strukture, še ne pomeni, da je neskladna z evropsko zakonodajo. Zdaj vidimo, da se veliko izvaja na relaciji EBA-SSM, eh, ampak eh, vse se nekako osredotoča na smernice, ki lahko privedejo do tega, da bodo stvari do, preveč zapletene. Ker ti v bistvu bi postavili pod vprašaj nek sistem upravljanja za velike zadružne ali vzajemne strukture. Vse banke, ki pa ne sodijo v področje uporabe SSM, pa bi imeli drugačen sistem. Zdaj, ja, vem, da bi to pomagalo vam pri vašem delu, če bi imeli en sam model upravljanja in na ta način pač izvajate zakonodajo v enem samem modelu. Ampak, zanima me torej, ali je to cilj evropske zakonodaje in cilj vašega mandata, da se torej vse skupaj poenoti. Bom odgovorila v angliščini, da, da ne bo neposredno razumelo več ljudi. On, uh... glede boja proti pranju denarja in glede zakonodaje na tem področju. Lahko pa vem. No, še prej pa bi se navezala na Latvijo. Omenili ste jo, Latvija je majhna država z manjšim organom, ki je odgovoren za boj proti pranju denarja, tudi uh, ta organ je kadrovsko podhranjen in ja, sooča se s številnimi tudi čezmejnimi tveganji, ampak da se sedaj vrnem na Evropo, mislim, da moram tukaj sodelovati, gre za delikatno nalogo in SSM je pač uh, dober inštrument za to. Poleg tega pa morajo pristojni organi tudi med sabo sodelovati. Potrebujemo tudi čezmejne inšpekcije na kraju samem in mislim, da se bi s tem bolje zoprstavili pranju denarja. Potrebujemo pa seveda tudi strok pravni okvir, se pravi uredbe, ne direktive. Direktive niso najboljši zakonodajni akt, zato, zato tudi obžalujem dejstvo, da bomo imeli sedaj v Evropski uniji novo direktivo, ne pa uredbe, ki bi bolj poenoteno urejala boj proti pranju denarja. Vse bo bolj razdrobljeno. Pripričana sem, da bo prišlo tudi do novih kriz, vsaj po mojem. Meni potrebujemo bolj ponoten pristop. Glede upravljanja bančnih struktur pa bi najprej želela povedati, da sicer imamo ustrezno zakonodajo, ampak minimalna harmonizacija ki izvira iz direktiv, pa tudi pomeni, da lahko te določbe uveljavljamo na ogromno različnih načinov, se pravi, priča bomo raznolikosti, ampak ne pozitivni raznolikosti, glede samega upravljanja banke, ki kotirajo na borzi banke, ki nekotirajo na borzi, zadruške banke in podobno. Moram povedati, da sem res presenečena nad tem, kar ste dajali in sicer, da vam banke pravijo, da nismo za raznolikost, mi pa smo za raznolikost, mi si želimo imeti velike, srednje velike in majhne banke, pa še smernice strani. EBA za SSM dovoljujejo takšno raznolikost glede velikosti bank. Sama sem se pogovarjala z številnimi predstavniki bančnih združen, str ki so nam čisto na začetku sestanka povedali, da sicer niso dobro razumeli vseh možnosti, ki so jim na voljo novem pravnem okviru, kajti vsi vemo, da se ta zakonodajni akt izvaja lahko na različne načine. Na to so nam vedno povedali. In moram tudi povedati, da se sama ne zavedam nobenih praktičnih, dejanskih problemov. Recimo, da ni bilo dovolj neodvisnosti oziroma da ni bilo dovolj kadrov. Je pa res, da če imate kakšne konkretne primere, bom z vami z veseljem našla tudi ustrezne rešitve. Pripričana sem, da bomo našli rešitve. Posod smo jih tudi našli. Thank you. Uh... Hvala. sedaj pa dajem besedo gospodu Kamrišengaju. Ja. Hvala lepo, zdrav gospod Noe, vedno smo zelo veseli, da ste pripravljeni spregovoriti pred delo parlamentarci. Če tudi prihajam iz španske volilne enote bom govoril francosko, to je vaš materin jezik. Angliščina itak ne bo hmalo več uradni jezik EU čez par mesecev, tako da. No, skratka. Tri vprašanja v francoščini zato, ker eno vprašanje zahteva, zadeva Banko Popular, ampak to vprašanje zastavljam kot evroposlanec. Leto dni je, odkar je bila pravna intervencija v Banko Popular. In imam naslednje vprašanje. Ali se vam ne zdi, da bi finančni sistem brez nekakšnega posojilo dajalca v nekako zadnjega, kot zadnja možnost, sistem, ki ne more preživeti? banka vendarle potrebuje ustrezno likvidnost za to, da neko banko, ki je v težavah, lahko prevzame, ko je ta v težavah in potem, ko je ustrezno eh, rešena, jo ponovno proda z določenim dobičkom. Malta in Latvija ja, eh, organi delajo, nas boste obveščali in tako naprej. Vendar je to zelo, zelo neprijetno. Zelo neprijetno je, da so nam morali američani v bistvu naliti čistega vina. Ali ne bomo nikoli dojeli, da ne bomo imeli verodostojne enotne valute, če ne bomo imeli več Evrope. zanašamo se na nacionalne inšpekcije, nacionalne organe, ampak stvar je katastrofa, vse veste. Torej, me zanima, kdaj bomo nekoliko resneje jemali dejstvo, da potrebujemo evro, ki, ki ne bo zahteval ne vem, kakšni ukrepov za krepitev zaupanja vsak mesec. In kot tretje, ja, končno, pravočasno ste opravili tudi oceno, poglobljeno oceno Deutsche Bank, eh, BNP, Paribas, Societe General. Eh, dve minuti ste imeli, ste že na treh. Aha, dobro. No, skratka, vse to je lepo in prav, ampak kaj nam jamči, da bodo sredstva teh bank iz tretjega razreda ustrezno naložena ali pa boste od njih zahtevali, da znižajo svojo kategorizacijo, da bomo lahko bolje verjeli stresnim testom. In se upravičujem, gospod predsednik, ker sem bil predolg. Hvala lepa. Vam bom odgovorila v francoščini, ker ste, ste me neposredno izvali. No, in ko govorite o poslancih, ki, ki, ki ustrajajo in ne odnehajo, ja, tudi nadzorniki ustrajamo in ne odnehamo. No, Banko Popular leto dni je minilo in ali potrebujemo nekega posojilodajalca eh, v, v nekako zadnjem primeru. Ja, imamo zakonodajni okvir, ki ga je sprejel tudi ta parlament, da se naredi konec eh, staremu sistemu reševanja bank in da imamo na koncu koncev nek sistem reševanja na način, da investitorji, lastniki to tveganje porazdelijo med seboj, ker tako nadko so imeli koristi od eh, vseh eh, dividend in dobičkov v časih, ko so stvari tekle dobro. Tako da osebno menim, da je bila zadeva rešena na ustrezen način, kaj ti, kot smo videli v številnih državah, je reševanje bank stalo ogromno denarja davkoplačevalce in to ni nekaj, kar bi lahko enostavno rešili v, in je ponavljali v prihodnje. Zdaj na Malti, v Latviji so američani tisti, ki so nekako sprožili problematiko. Ja, to vsekakor je. Neugodno za nas, evropejce. In zato se tudi dovolim povedati javno, da podpiram evropski nadzorni organ, ko gre za obredovanje tveganja pranja denarja. Zdaj, kar zadeva premoženje na tretji ravni, to je kapital na tretji ravni, to zadeva na danšnjo spremljamo, vidimo vrednotenja teh, tega premoženja in uh, praktično po vsaki inšpekciji je treba to ali ono uh, izboljšati, kar zadeva ta vrednotenja, prav tako preučujemo zanesljivost modelov, potem kar zadeva nadzor na lico mesta, tudi to je seveda sestavni del, pomemben del našega drugega stebra, naše odločitve, da zahtevamo več kapitala, več likvidnosti, boljšo, boljše vodenje upravljanja ali karkoli drugega. Za največje, glede največjih bank, imenovali ste banko, ki je sistemska banka na, na globalni ravni. In to je že bilo dvakrat eh, vključeno v zahteve glede teh bank. Najprej, ker zadeva kompleksnost, se pravi, pomembno je, da se premoženje teh bank ustrezno vrednoti glede na njihovo kompleksnost in to je tudi element, ki pomeni, da je njihovo reševanje bolj problematično in to je tudi dodatn eh, kapitalski strošek. Tako da uh, upam, da je okvir našega nadzora ustrezno izpopolnjen. Jemnem pa seveda tudi na znanje, da so tu tudi priporočila Bazilskega odbora, glede sprememb oziroma glede revizije teh eh, besedil in eh, meni je žal, da je to zgolj kot nek dodatek, ki jo zahtevamo poročeno. Mislim, da treba to v celoti prenesti na bazalski odbor. Eh, to velja tudi za vidik vrednotenja premoženja oziroma aktive. Tako da upam, da bo prišlo do pozitivnega napredka tudi na tem področju. Back, uh... Kolega Gigold, hvala za besedo. Sam bi rad omenil vprašanje finančne kriminalitete v okviru bančne unije prosil bi vas, da mi nekaj bolj podrobno poveste o tem, kaj je ECB počela na tem področju od naše zadnje izmenjave mnen. To je moje prvo vprašanje, potem pa še drugo vprašanje. Zanima me, kaj ste storili poleg znanega primera banke Pilatus na Malti. Vem, da ne morete govoriti o konkretnih primerjih preveč podrobno. Sata, ko je banka, ki se sooča z res konkretnimi obtožbami goljufanja in zavajanja potrošnikov. Malta je majhna država, ima 28 bank, zanima pa me, ali ste po problemih z bankami Nemija in Pilatu sedaj tudi razmislili, da bi preučili vse banke na Malti, glede njihovega tveganja v zvezi z finančno kriminaliteto. Boj proti pranju denarja ni v mojem pravnem mandatu, je pa res, da sodelujem s kolegi v Latviji, pa tudi na Malti in skupaj si želimo poskrbeti za to, da bomo razumeli vse pristojnosti in odgovornosti. Gre za majhni državi in če potrebuje jo še dodatno pomoč, jim jo bo ECB z veseljem tudi zagotovila. To je pa tudi vse, kar lahko storim v moji pristojnosti. Večina teh bank so majhne, banke z določenimi izjemami in mi seveda sami ne nadzorujemo. Tudi kadar nadzorujemo banke, moram povedati, je težko zagotoviti neke bonitetne ukrepe. Ukrepe ki bi temeljili na boju proti pranju denarja. Zato potrebujemo empirične podatke, ki nam jih priskrbijo pristojni organi v državah članicah na področju boja proti pranju denarja. In pripričana sem, da so te majhne banke dovolj pametne in bistre, da ne vzbudijo pozornosti nadzornikov. Dobro so kapitalizirane, imajo tudi dobro likvidnost. In kadar jih razvrščamo, so ponavadi čisto na vrhu. Kaj pa lahko stori ECB? Lahko uporabimo drugi stebr, ukrepe v drugem stebru in pač ugotovimo, da poslovni model temelji na nerezidentnih strankah in da zato zunani nadzor ni najboljši lahko še ukrepimo poizvedbe v okviru drugega stebra. Treba je namreč povedati, da je drugi stebr samo majhen dodatek k prvemu stebru. Tudi ocena mora biti ustrezna. Je pa res, da mora to omogočati tudi nacionalna zakonodaja. Recimo, določene člane upravnega odbora ne morejo razrešiti, dokler jih recimo ne eh, spoznajo za takšne na zadnji instanci sodišča v posamezni državi članici. Se pravi, ti postopki so zelo kompleksni. Je pa res, da lahko prenehamo sodelovati s temi bankami, ampak samo na podlagi empiričnih podatkov pristojnih organov za boj proti pranju denarja. Malo smo podhranjeni, kadrovsko podhranjeni. Je pa res, da včasih naše taktike delujejo za določene banke, za druge pa ne. Najlepša hvala. Matt Carthy. Thank you, Chair, and you're welcome, Ms. Minoy. Um... Hvala za besedo. Nekaj bom spet spregovoril o slabih terjatvah in se bom tudi odzval na vaše pisne odgovore, ki sem jih prijel na moje vprašanja. Irski parlament, naš finančni odbor vas je povabil na razpravo o slabih terjatvah. Prosim, ponovno razmislite o udeležbi na tej razpravi, kaj ti zdi se, da niste morda najbolje zastopani. Na Irskem poznam tudi smernice ICB-ja e na področju slab bih terjatev vse omejeno tudi na hipoteko. Res je, da ste mi to tudi pojasnili v odgovor in dejali ste, da ECB nima nobene preference glede tega, kako banke zmanjšajo svoje stopnje slabih terjatev. Dejali ste tudi, da so banke tiste, ki morajo poskrbeti za to, da so hipotekarni produkti oblikovani na takšen način, da ne postanejo slabe terjatve. Poleg tega pa ste tudi omenili, da sedaj razmišljate o prodaji obveznica PTSD, da bi tukaj v same pogodbe vključili tudi razdeljene hipoteke. Zanima pa me, kaj so glavna tveganja po vašem mnenju za imetnike hipotek in kakšna so tveganja za gospodarstvo. Ali mislite tudi, da mora ECB prevzeti bolj vidno vlogo na področju varstva potrošnikov, zlasti s pričo novih razvoj dogodkov na tem področju. Hvala za besedo. Vem, da ste me povabili na Irsko, da bi spregovorila pred vašim finančnim odborom, ampak nisem imela na voljo ogromno časa in povabili ste me prav na datum, ko sem res že zaposlen. En dan sem bila recimo v Grčiji, 15. maja, tako iz spomina govorim, tako da res nisem mogla priti, ampak bi se želela Poleg tega sem sodelovala tudi v žiriji in nisem mogla pravzaprav se uh, odpovedati tem obveznostim. Vem pa, da imamo na Irskem tudi našega predstavnika, ki lahko dobro predstavi tudi samo stališče ECB-ja, kajti z njim se zelo uh, dobro strinjamo o pristopu glede bonitetne obravnave. Vse pa tudi temelji na priporočilih EBA-ja. Zato bi bil moj dejanski prispevek na tej razpravi zelo minimalen. Bi pa želela povedati, da ne morem prevzeti bolj vidne vloge na področju varstva potrošnikov, kajti nimam neke pravne pristojnosti za varstva potrošnikov. In obstaja že organ, ki je odgovoren za to in to je drugi del Irske centralne banke, ki je tudi odgovoren za varstvo potrošnikov. Poleg tega moram tudi povedati, da ne priporočamo prodaje slabih terjatev, tega izredno ne priporočamo. Lahko se jih lotimo na različne načine, treba razmisliti o različnih načinih, tako da bomo poštevali samo kategorijo terjatev, kajti slabe terjatve obravnavamo na različne načine, pač odvisno od samega vira ali gre za majhna podjetja oziroma za večja podjetja. Omenili ste tudi ločeno hipoteko, to je koncept, ki je bil ustvarjen na Irskem. Druge banke sedaj ta koncept tudi proučujejo in ta koncept bi lahko bila tudi ustrezna rešitev, se pravi, gre za en del, ki je narejen po meri za slabe terjatve v prvem delu. se pač vsebuje to, kar lahko gospodinstva plačajo 20, 50, 60 odstotkov, ne vem, ali pa celo 90 odstotkov celotnega posojila. Ampak dobro je, da imamo ta prvi del, ki je vzdržen, trajnosten in omogoča povračilo teh terjatev. In ta je tudi povezan z varovalkami in je zunaj za njih slabih, izpostavljenosti slabih terjatev, ampak mora priti do te razdelitve. Potem pa imamo še drugi del posojila terjatve, ki ga recimo prevzame banka ali pa se ohrani do tistega trenutka, ko se prvi del posojila poplača v celoti. mislim, da je ta koncept dober. Lahko se iz te izkušnje še marsikaj naučimo. Banke pač morajo biti previdne z svojimi posojili. Morajo poskrbeti za to, da imajo tisti, ki si vzamejo ta posojila, tudi zmogljivost, da jih poplačajo, kajti če jih ne morajo, bodo po teh plačilih še revnejši. To smo se tudi naučili iz krize v ZDA Markovali. Hvala za besedo. Govoril bom v italijanščini. Če se pogledamo nedavno študijo, ki jo je upravila komisija in je tudi pred kratkim objavila, lahko vidimo, da so ta sredstva tretjega razreda v velikosti do 4 milijonov oziroma milijard evrov, da je vse to skoncentrirano na splošno v francoskih bankah. Stresni testi pa morajo prvič v tem letu tudi vključiti oceno teh sredstev, gre za likvidna sredstva. Je pa res, da zato potrebujemo tudi ustrezno metodologijo, ki bo temeljila na notrnih modelih. Banke to uporabljajo za oceno cen teh sredstev. Ti modeli so zelo kompleksni. Na to tudi ne smemo pozabiti. Metodologija mora biti dobro pripravljena, tako da bomo lahko odpravili tudi pomankljivosti notranjih modelov. Mislim, da potrebujemo še neodvisne zunanje teste, tako da bomo videli, ali so ti modeli res solidni. Thank you uh, for your question. Hvala za vsa ta vprašanja. Najprej bi želela povedati, da moramo tudi pokriti drugo, pa tudi tretjo stopno zlasti po krizi, ko se prizadevamo za zmanjšanje tvegan bančnih produktov. Zato je pomembno za izvoz, pa tudi za razvoj, tako da ne bomo imeli slabih tarjatev oziroma toksičnih sredstev. Seveda se želimo, da bi banke prenehale s tem in zakonodajalec jih lahko ustavi z oblikovanjem in sprejetjem ustrezne zakonodaje. Po mojem mnenju pa to ni najbolj smiselno, kajti ti produkti so tudi pomembni za financiranje samega gospodarstva je pa res, da so skoncentrirani v velikih bankah. Ja, glede zneskov imate vsekakor prav. Smo pa včasih tudi presenečeni nad tem, da se nahajajo tudi v srednje velikih bankah, zato jih tudi mi nadzorujemo v ta namen. Tako da pač ugotovimo, da lahko dobro obvladajo tveganja. To je seveda del stresnih testov, ki smo jih pripravili. Moram pa biti tudi jasna, nismo odgovorni za same scenarije stresnih testov. Evropski sistemski odbor jih pripravlja in o tem se seveda glasuje v okviru EBA, mi tam ne glasujemo. Mislim, da je to dobro za stresne teste, tako da ne pride do konflikta interesov. Glede ocene sredstev in glede ocene veljavnosti teh modelov moram povedati, da imamo ustrezne srkonjake, sicer jih ni ogromno, ampak jih imamo dovolj. In močnejši smo, kader strnemo vrste, lahko sodelujemo tudi z ostalimi strokovnjaki na čezmeni ravni za revizije na kraju samem. Tako da naši inšpektori, se pravi inšpektori iz drugih držav, nadzorujejo banke druge in tretje stopnje, tako da ne pride nobenega predsotka. In s tem tudi zelo dobro pokrijemo vsa tveganja. Če pa si želite, da smo še bolj dejavni, če si želite, da imamo še bolj stroge predpise, ne smemo ne pa pozabiti na svežen pazl, ki ga je treba tudi uveljavljati v praksi. Mi pa bomo tudi poskrbeli za to, da se bo zrezno uporabljal v okviru našega nadzora. Thank you, Barbara Kappel. Barbara Kappel. Hvala za besedo. Hvala, predsednik. Pozdravljeni, da ste Hvala, da ste se spet odeležili našega sestanka. Se bom pa navezala na to, kar ste dejali čisto na začetku, gre za stresne teste maja z leta 2018. Omenili ste pa grške sistemske banke. Rezultati so bili že predstavljeni pred vrhom junija, prej bodo bolj podrobni rezultati objavljeni kasneje. No, sami rezultati teh stresnih te strani so bili najbolj spodbudni, gre za sistemske banke v Grčiji, ki se sedaj nahajajo v neugodnem makroekonomskem položaju z poprečnim osiromašenjem kapitala za 9 odstotkov. Izgubili so pa 5,5 milijard evrov glede na zadnji pregled. In Eurobank je tudi imela zelo neugodni scenarij z številnimi izgubami in izromašenji. Nasplošno se je izkazalo, da so grške banke odporne, da ni potrebne to kapitalizacije, to ste omenili čisto na začetku vaše predstavitve, poleg tega pa ste omenili tudi slabe terjatve. Zanima pa me, kako lahko ocenite položaj grških bank po stresnih testih. Potem pa imam še obrobno vprašanje, gre za hčerinsko banko, ki je pri, bila privatizirana z bolgarsko postbanko. Bolgarija, potem imate še banko Pireus, ki boste skupaj postali druga največja bolgarska banka in zanima me, ali je sploh smiselno imeti takšno združitev teh velikih širinskih bank. Ali uh, bo to tudi vplivalo na sam položaj krških bank. Uh, Hvala za to vprašanje. Dejali ste oziroma menili ste 9 odstotkov zmanjšanja v bolj škodljivem scenariju za pirajo z banko pa tudi za grške banke, da to ni bilo ugodno in dobro. Sama pa bi dejala, da so se grške banke razumno in dobro odrezale v času grških stresnih testov. Rezultati so bili dokaj dobri. in ker so zaznamovane z veliko mero slabih terjatev, to pomeni, da je prišlo tudi do večjega osiromašanja kapitala, ampak to kapitalizacija ni potrebna, zlasti na podlagi stresnih testov in po mojem mnenju je to uspeh in ne problem. Je pa res, da vse sedaj še bolj podrobno spremljamo. grške banke niso tam, kjer bi si želeli, da so. Je pa res, da delo poteka, marsikaj se bo in se še mora izboljšati. Grška vlada, nadzorniki in grške banke so se potrudili in ti trudi so se, da je že obrodili določene sadove. Se pravi, rezultati so spodbudni. Rezultati stresnih testov grških bank. Potem sem se tudi sama odpravila v Grčijo in ja, to je sedaj pozitivna novica, spodbuda za izboljšanje stanja grških bank. Slabe terjatve so tudi obravnavane in tudi zmanjšanje. Potem ste omenili to združitev. No, ne bom komentirala posameznih bank. Govorila sem o stresnih testih, kajti to je tudi javno znanje. Hvala. Sì, velocemente. Qualche... Ja, na hitro par vprašanj. Če puščamo v strani slabe terjatve, katere druge dejavnike tveganja vidite v Evropskem bančnem sektorju ali izpopolnitev bančne unije predstavlja dobro rešitev. Drugo vprašanje. Nekatere banke, ne vse, čeprav v Italiji vse, tudi najmanjše, uporabljajo sistem IFRS. V Evropi so stvari zelo raznolike, nekateri to uporabljajo, nekateri ne. Ali bo po vašem mnenju potrebno vzpostaviti enake pogoje za vse na tem področju. Nemški pristojni organ je znižal oceno napovedi mm, Nemčije na 1,8 odstotka, 2,6 na 1 odstotek. In eh, tveganja se vse bolj večajo. Ali menite, da bo to imelo posledice tudi za nemške banke? In še zadnje vprašanje nas in ta Evropski parlament zagovarjate, da nam zagotavljate, da v tem zadnjem delu vašega mandata ne boste delili za francoske banke? Lahko začnem z zadnjim vprašanjem. Ne bom delala za francoske banke. Takšna je naša delovna etika. In Evropska centralna banka je zelo jasna glede tega do tega ne bo prišlo. Lahko tudi dodam, da s svojo starostjo mislim, da ne bom začela več iskati naslednje karijere. Mogoče bo čas, da začnem eh, opravljati svojo vlogo kot eh, babica. Sem pa zelo aktivna in eh, mogoče poleg tega, da skrbim za vnuke, bom mogoče počela kaj drugega, za francoske banke pa zagotovo ne bom delala. Ali pa za kakšno drugo banko. Je velja enako. Glede tveganja. Profitabilnost je največje tveganje za evropske banke in banke SSM. To ni vzdržno, dolgoročno gledano. Banke morajo biti profitabilne, dolgoročno gledano in deset let je že od tega, ko je prišlo do bančne krize in sedaj je pravi trenutek, da ustvarimo dovolj dobre pogoje bančna unija. Jasno je, da moramo zaključiti bančno unijo in da jo začnemo izvajati. Veliko krat navajam primer um, banke Banko Popular, ki jo je kupil Santander, ki smo jo tudi eh, rešili z našim mehanizmom in mogoče bi to potem eh, rešili tudi s portugalskimi jamstvenimi skladi, vendar pa to ne bi bilo prav. Veliko smo storili z, za zmanjšanje tvegan z našim mehanizmom. Mm, verjetno bo vedno obstajalo kakšno tveganje v 19 državah. Zmanjšanje tveganja pa je zelo dober začetek in izhodišna točka za sistem zavarovanj in pozavarovanj. Nekatere države in nekatere banke uporabljajo FRS 9, nekatere katere pa kaj drugega. To je v roka zakonodajalcev in tako je tudi prav. Mi nadzorujemo banke, ki imajo nacionalne bančne računovodske standarde in morajo biti dosledne za to, da resnično lahko zagotovimo enaka pravila za vse. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Fernandez. Imam tri vprašanja. In vsa vprašanja so povezana z zavarovanjem naložb oziroma depozitov. V nekaterih mesecih V prejšnjih mesecih smo razpravljali tukaj o bančnem svežnju, ki ga bomo sprejeli tukaj in v svetu, in o predlogu v zvezi s slabimi posojili. Zanima me, če vi menite, če bi morali uvesti še dodatno pogojevanje ali ne. In drugo vprašanje glede na to, da imamo za jamstvo za vloge v Evropi in glede na to, da vi izvajate nadzor, me zanima, če boste razširili v tem eh, primeru nadzor oziroma jamstvo za vloge in če menite, da vaš vaša ustanova lahko opravi to nalogo nadzornika tudi v tem primeru. V obstoječem nadzornem okviru, če nekatera banka ne izpolnjuje določenih zahtev, imate možnost, da to banko izključite iz eh, sklada za razreševanje bank. lahko izključite banko zaradi tega ali lahko prisilite banko, da sprejme, da izpolni določene pogoje. Lahko kaj podobnega storimo z zavarovanjem. Ulog. Najlepša hvala za vprašanje. Glede pogojev na zahtev za EDIS, te zahteve zahteve je treba vnaprej zelo natančno določiti. Ti pogoji morajo biti tudi realistični in pa tudi um, primerni za preverjanje. Vendar pa moramo preprečiti to, da bi dis prelagali na kasneje ali predolgo. pred kratkim smo obravnavali kvalitativne pogoje glede napredka za EDIS. Kaj moramo storiti? Moramo torej rešiti vse v zvezi z nacionalnim zakonodajnim okvirom in pa tudi investicijska podjetja, ki so podobna bankam in jih tudi urediti, oziroma investicijske družbe, ki se bodo preselile iz Londona in pa harmonizirati nacionalne okvire za insolventnost. Harmonizirati moramo tudi nadzorne pristojnosti in izboljšati učinkovitost zakonodajnega okvira. Zagotoviti moramo tudi to, da režim izjem deluje dobro. Čezmejne izjeme namreč ne delujejo dobro in banke ne vlagajo nobenih prošenj glede tega, ker obstaja blokada strani nacionalnih zakonodajalcev. Da ne omenjamo izjem za čezmejno solventnost, kar smo na začetku razpravljali potem pa smo te predloge umaknili. Mislimo, da je treba doseči napredek na, tem, na teh petih področjih. Nekateri so kvalitativne narave, nekatere bo dopozročile več stroškov, vendar pa bomo lahko napredovali na področju deljenja tvegan. In še en element bo Edis opravljal tudi nadzorno vlogo. Ne vem, ne, če imamo lahko več nadzornikov, ki bi se pokrivali med seboj, s tem bi namreč povzročili neučinkovitost. Imamo tudi razpravo glede pristojnosti eh, Evropskega bančnega organa. ki ima možnost, da deluje na zakonodaji ravni 1 in 2, enako velja za nadzorne organe. Gre za tesno sodelovanje med nadzorniki in schemami jamstvenih naložb, ne da bi prišlo pod, do podvajanja oziroma neučinkovitosti. Bomo izključevali ali vključevali banke, ne vem, mislim, da ne. Vendar pa je to stvar, o kateri se morajo odločiti zakonodajalci. Po mojem mnenju imamo EDIS zato, da združuje nacionalne jamstvene scheme in tudi manj pomembne ustanove večje družbe je treba najprej podvreči pregledu. Zelo dobro poznamo njihove slabosti in prednosti, vendar pa se moramo odločiti, če potrebujemo tudi oceno za manjše inštitucije. Tega ne bomo storili sami, nimamo zmogljivosti za to, vendar pa ne bomo izključili bank tako kot tega nismo storili s SMAJem. Vendar pa je jasno, da ko potrebujemo rekapitalizacijo, to do tega tudi pride. In takrat bo Edis pripravljen na začetek delovanja. Malce še zamujamo, zato prosim kolege, da se držite omejitve časa dveh minut. Anne Sandel. Euh, Hvala, predsednik. Tudi jaz eh, bi rada povedala, da me veseli ta razprava danes. Dve zadevi, glede katerih bi rada spregovorila z vami, pa sta naslednji najprej kibernetske grožnje oziroma nevarnosti. Banke in finančne institucije vedno bolj predstavljajo predmet eh, različnih kibernetskih napadov. Banke in druge institucije so vzpostavile sistem zaščite. No, mene zanima, kako SSM ukrepa skupaj z bankami za obladovanje teh tveganj. In zanima nas, ali ste pripravili že specifične ukrepe skupaj z bankami na to temo. Ali menite, da so banke sektora fintech bolj ranljive ali ne. Drugo je vprašanje dolgov držav. Seveda, nobeno, nobeno aktiva ni brez tveganja. Evropska centralna banka ima danes pomemben delež dolžniških inštrumentov držav, kar lahko predstavlja določene elemente, mm, problematične elemente z vidika stabilnosti ko gre za vrednostne papirje, je vezane na državne obveznice. Tu se zdi, da ima določene države članice pomisleke s tem v zvezi in zanima nas eh, vaše mnenje s tem v zvezi. Hvala. Hvala za ta vprašanja. Če dovolite, bom eh, odgovorila v angleščini, razen če zahtevate izrisno, da odgovorim v francoščini. Eh, so, uh, regarding uh, cyber risk. Uh Glede kibernetske grožnje, to je zelo pomembno vprašanje za vse gospodarske akterje, še toliko bolj za banke. Zato potrebujemo informacijske sisteme, ki morajo biti odporni in imeti morajo integrirane sisteme za podatke kot tudi zavarovani pred kibernetskimi napadi. Tudi to je del naše nadzorne dejavnosti glede izpostavljenosti na tveganje. Imamo tudi nadzor informacijske tehnologije in pa tvegan v zvezi s tem. Opravili smo takšen nadzor leta 2017 in objavili tudi smernice glede tega. Tam povdarjamo vlogo Evropskega bančnega organa na tem področju. In pa tveganje zaradi, mm, zaradi um, uporabe zunanih eh, izvajalcev in pa aplikacij v oblaku. Opravljamo torej nadzorne dejavnosti na terenu in v naših po slopih. Tam se osredotočamo na upravljanje informacijske tehnologije, varnosti, eh, zunanjega izvajanja, kibernetske varnosti in tako dalje. Ravno tako izvajamo horizontalne in tehnične tematske preglede. Leta 2015 smo imeli kibernetsko varnost, 2016 smo imeli računalniški programi v oblaku in pa kibernetska varnost. Uporabljamo tudi druge informacijske vire lansko leto smo uvedli obvezno kibernetsko poročanje, sedaj pa imamo pilotni projekt glede uporabe kibernetskih podatkov. Vemo, da moramo biti zelo previdni in pozorni. Torej, to niso vsi ukrepi, ki jih moramo izvesti. Moramo storiti še dosti več, tako kot sem povedala na začetku. Glede varnih evropskih obveznic, mi pozdravljamo poročilo SRB-ja glede varnih aktiv, glede izvajanja državnih obveznic z zavarovanjem in jamstvi. Komisija je sedaj pripravila predlog, predlog za uredbo glede tega in to je zelo dober korak naprej. Zato pozdravljamo takšne pobude. Thank you. Hvala lepa. Gospod Fronzulika. Eh, madame la Presidente, eh, je dois vous dire que je suis d'accord pa predsednica, moram reči, da se strinjam z vami, potrebujemo izključno evropski pristop, kar zadeva pranje denarja. Če pogledamo obstoječo zakonodajo v EU, vidimo tveganje, da to ne bo dovolj za zagotavljanje harmoniziranega sodelovanja na globalni ravni, sploh tudi na to, da je tu potrebna tako previdnost, kot tudi pravosodno sodelovanje. Zato je potrebno okrepiti sodelovanje in izmenjavo podatkov med pristojnimi organi in tudi organi za preprečevanje pranja denarja. Gospa predsednica, 19. aprila smo imeli prelomnico, ki je odpravila ovire za izmenjavo podatkov med eh, pristojnimi organi in organi za preprečevanje pranja denarja nacionalni pristojni organi in ECB zato lahko s podporo evropskih nadzornih organov sklenijo sporazum o praktičnih eh, podrobnostih izmenjave podatkov. Zanima me, kakšno je trenutno stanje, kar zadeva to tematiko. Drugo vprašanje glede na to, da obseg tajnih podatkov, kot jih opredeljuje peta direktiva o prečevanju pranja denarja, Eh, pomeni, da tu niso vključeni vsi podatki, ki so potrebni za bančni nadzor, ali menite, da so potrebne še dodatne pomembne izboljšave za krepitev koordinacije in izmenjave podatkov? Hvala lepa. Merci, uh, question, si permette... Hvala za to vprašanje. Če dovolite, bi vam tudi jaz odgovorila v angliščini, pa mi ljubše v francoščini.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 ovire za izmenjavo podatkov predstavlja dober signal, ja, vsekakor, ampak to je direktiva, to ni uredba. Prenesti jo bo potrebno v zakonodajo 19 držav članic, verjetno se bo to zgodilo na različne načine, zelo različne načine in seveda ta prenos eh, zahteva svoj čas. Zato potrebujete, ne vem, 18 mesecev, leto dni, kakorkoli, morda celo več. Skratka, žal bomo še naprej, vsaj nekaj časa, živeli s starimi določbami. Nekatere države lahko po nacionalni zakonodaji izmenjujejo podatke z nami, druge pač ne. Izboljšava, kar se mene tiče, lahko izhaja iz eh, Evropske uredbe. na mesto direktive. Zdaj, ker imamo pač direktivo, mora komisija preveriti, da so določbe skladne z namenom direktive. In seveda mislim, da smo zelo neenaki v smislu strokovnega znanja, ki je na voljo. Če pogledamo Latvijo, to je majhna država z nadzornim organom, ki ima malo zaposlenih. Pripričan sem, da počne vse, kar lahko, ampak eh, morda nimajo ravno vseh eh, sredstev za to, da se ukvarjajo z globalnimi pojavi pranja denarja in ki jih zahtevajo veliko izkušenj in strokovnega znanja za pravočasno ugotavljanje. Evropski organ bi bil bistveno bolj učinkovit eh, kot naprimer eh, SSM in takšen model morda bi bil priporočljiv. Pripričana sem, da bomo nekega dne prišli do sem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam dve vprašanji v zvezi s bančno situacijo v Grči. Glede na informacije, ki jih imamo na voljo, so, je, so sedaj grške banke v boljši situaciji. Ravno tako so uspešno pravile stresni test. Strokovnjaki pa so zaskrbljeni. Zaradi tega, ker je lastni kapital povezan eh, s tem, da jim nekaj let ni treba plačevati eh, davkov. Zaradi tega imajo več lastnega kapitala. Ste zaskrbljeni zaradi tega, ker um, smo o tem glasovali v Grči, tudi moja stranka je glasovala za to, je to dobro da jim to omogočimo ali bodo zaradi tega imeli probleme kasneje. In še drugo vprašanje. Dražba premoženja in eh, lastnine, to je zelo težko in vsi se zavedamo tega. Ko gre za dražbo nepremičnin, ki jo prodajo banke, 80-90 odstotkov tega odkupijo same banke. Ste zaskrbljeni tudi zaradi tega, gre za dve tehnični vprašanji, ki sta zelo pomembni. To vprašanje ni tako zelo tehnično, gre za kakovost kapitala in zmogljivost kapitala, da absorbira izgube. To mi ni všeč, da je to, eh, da je ta kapital povezan z davčnimi olajšavami. Um, zaradi tega bomo začeli stvar ocenjevati drugače, vendar pa grške banke niso edine, ki imajo takšne prednosti. Zato vaša situacija ni nič drugačna od drugih. In eh, še prodaja na dražbah premoženja. To je zelo pomembno za več večjih pomembnejših nepremičnin. Gre namreč na stratež, za strateške neplačnike gre za lastnike, ki bi lahko odplačali dolg oziroma posojilo, vendar pa tega ne storijo, zaradi tega, ker tega ne storijo drugi. Sedaj so bolj pozorni, da premoženje oziroma lastnine ne bi prodali na dražbi, zato se mm, lahko pogajajo z bankami glede prestrukturiranja dolgov da banke same odkupujejo to premoženje nepremičnine, da. O tem smo veliko razpravljali, vendar pa sledimo tudi slabim posojilom in da ne bi bile banke preveč izpostavljene slabim posojilom nekatere te aktive imajo vrednost na trgu in zato je smiselno, da ne damo na prodaj vsega naenkrat, ko gre za nepremičnine. Da pa se zemlja oziroma nepremičnine uporabljajo za gradnjo, je treba malce počakati, ko gre za državo v težavah. Najlepša hvala za to zelo zanimivo zaslišanje. Naslednja seja bo 20. novembra 2018. Sedaj pa bomo imeli kratko pauzo, potem pa bomo šli na glasovanje. Spoštovani kolegi, nadaljujemo sejo. Čisto na kratko priporočila koordinatorov. V, imamo večletni finančni okvir, MSD, EKR crowdfunding ali de um, obveznosti in izpostavljenost obveznic ali de investicijski skladi ali de minimalno pokritje nepokritih posojil ST, kolateralno kritje ELS. Digital service tax on prihodki iz davkov SD, čez mejna plačila e LS. Predlog uredbe sveta, oziroma sprememba uredbe sveta, um, uredbe jezera Logano, e LS. trajnostne naložbe zeleni in pa razkritje trajnostnih naložb ESD, merila glede ogličnih izpustov ESD. Predsedstvo bo ravno tako dobilo poročilo glede pravil, glede kršitve, znak kazniva dejanja EKR, kršitve evropske zakonodaje GUE, čez eh, mejno združevanje bančno unije ALDE. Letno poročilo glede Evropske investicijske banke ENF, letno poročilo konkurenčnostne politike zeleni diferencirana integracija mnenje SD in pa stanje prihodnosti Evropske unije ELS, izvajanje pravnih dolož predsedstva. Imamo tudi razpravo o gospodarskem upravljanju Julija, um, strukturne spremembe s podpredsednikom Katajnenom pojasnila in glasovanje v zvezi z FCM in um, um, predsednikom tega sklada in pa reforma revizije v odboru peticij. Imamo tudi vprašanje v zvezi z bančno unijo za delovno skupino. Sedaj pa prosim, da preverimo glasovalne naprave. Izvolite, testiramo. Ste vsi tukaj, lahko vstavite glasovne kartice. Lahko si glasujete, prosim. ste vsi glasovali v redu, s tem je test zaključen. Sedaj pa začnemo s prvim poročilom Gunarja Hökmarka. v zvezi s sposobnostjo za pokrivanje izgub do kapitalizacije za kreditne inštitucije. Začnemo, začnemo s predlogom svojim številka 31, do za, proti, zdržani, sprejeta. 32, do za, proti, zdržani, zavrnjeno, 33 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 35 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 37 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 38 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 40 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 42 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 44 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 47 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 1 za, proti, zdržani, sprijeto, Alternativni kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, naredite naslednjo stran, C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis E, kdo za, proti vzdržani sprejeto, kompromis F, za, proti vzdržani sprejeto, kompromis G, kdo za, proti vzdržani sprejeto, kompromis H, kdo za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sem bil 164, doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165, doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 166, doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167, doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 168, doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 169, doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani, zavrnjeno 170, to je za, proti. To bomo preverili, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Izenačen na 28 za 28 proti in vzdržan zavrneno. 171 za proti vzdržan in zavrneno. 174 in 173, se glasujeta skupaj, kdo za, proti, vzdržani, zavrjeno, 175 za, proti, vzdržani, zavrjeno, 176 do za, proti, vzdržani, zavrjeno. Lahko preverimo, če želite. 177 hmm. do za, proti, vzdržani, zavrjeno, 178 do za, proti vzdržani, zavarjeno 179 do za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo naprej, da smo bili 180 do za, proti vzdržani, zavarjeno 181 do za, proti vzdržani, zavarjeno 13 do za, proti vzdržani, sprejeto 182 do za, proti vzdržani zavrnjeno. 14, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17, kdo je za, proti. Držanje sprejeto, 18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 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o dopolnjenem predlogu komisije. Glasujemo po imensko. Zvolite. Konec glasovanja. 38 glasov za, 8 proti, 11 vzdržanih. Čestitam poročevalce. Sedaj pa glasujemo o odločitvi o začetku medicinalnih pogajanj. Glasujemo po imensko. Glasujemo. Silvan Kolek to vote, if so wishes. Še manjka, konec glasovanja. 39 glasov za, 8 proti, 10 vzdržanih. Po naznanitvenem prvem zasedanju bomo začeli s pogajanji. Sedaj gremo na naslednje poročilo Gunarja Hökmarka. 16... Amandma 69 za, proti, vzdržani sprejeto. 70 je predstavljen, 71 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis A za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 78 za, proti, vzdržani sprejeto, oziroma zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani sprejeto, 82 za proti vzdržani sprejeto, 83 za proti vzdržani. Preverimo, 83 preverjamo. Konec glasovanja, zavrjeno, 94 za proti vzdržani zavrjeno, 84 za proti vzdržani zavrjeno, 94 za proti vzdržani zavrjeno, 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 90 za, proti, vzdržani, sprejeto, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, zavrnjeno, 92 za proti vzdržani, zavrnjeno, 93 za proti vzdržani, zavrnjeno, 95 za proti vzdržani, zavrnjeno, 96 za proti vzdržani, zavrnjeno, 97 za proti vzdržani, zavrnjeno, 98 za proti vzdržani, zavrnjeno, 99 za proti vzdržani, zavrnjeno, zavrnjeno, 100 za proti vzdržani, zavrnjeno, 101 za proti vzdržani, zavrnjeno, 102 za proti vzdržani, zavrnjeno, 103 za proti vzdržani, zavrnjeno, 104 za proti vzdržani, zavrnjeno, 105 za proti vzdržani, zavrnjeno, 106 za proti vzdržani, zavrnjeno, 107 za proti vzdržani, zavrnjeno, zavrnjeno 108 za proti vzdržanje, zavrnjeno 110 za proti vzdržanje, zavrnjeno 109 za proti vzdržanje, zavrnjeno 111 za proti vzdržanje, zavrnjeno 112 za proti vzdržanje, zavrnjeno 113 za proti vzdržanje, zavrnjeno 114 za proti vzdržanje, zavrnjeno 115 za proti vzdržanje, vzdržani. Preverimo. Preverimo 115. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 116 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 117 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 118 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 119 za proti vzdržanje zavrno, 120 za proti vzdržanje zavrno, 121 za proti vzdržanje zavrno, 122, 23, 24 in 25 gre za identične mandmaje za proti vzdržanje sprejeto. Vsi Eh, ostali so predmetni, torej 130. Osta, za ostale velja isto črtanje, 130 za proti vzdržani zavrneno, 131 za proti vzdržani zavrneno, kompromis B za proti vzdržani sprejeto, amandma 164 za proti vzdržani zavrneno. 165 za proti vzdržani zavrno, 166 za proti vzdržani zavrno, 167 za proti vzdržani zavrno, 168 za proti vzdržani zavrno, 169 za proti vzdržani zavrno, 170 za proti vzdržani zavrno, 171 za proti vzdržani zavrno je zavrnjeno. 172 za proti vzdržani zavrnjeno, 173 za proti vzdržani zavrnjeno, 174 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis c, z ustnim amandmajem, a to je ustni amandma za proti vzdržani sprejeto, 176 za proti vzdržani vzdržani zavrno, 177 za, proti vzdržani zavrno, 178 skupaj, z vsemi maj do 181 ste za, torej 178 181 za, proti vzdržani zavrno, 182 za, proti, preverimo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrjeno. 183 za, proti, preverjamo. 183 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrjeno. 184 za, proti, preverjamo. potem 185. Torej glasujemo 185 za, proti, vzdržani, zavrjeno. 186 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti. Preverjamo, 187 preverjamo. konec glasovanja. Sprejeto 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 188 preverjamo, mislim, da je dokaj jasno. Glasujte, prosim, 188. Konec glasovanja. Prosim, če se koncentriramo na preverjanje, kadar je nujno, tako bomo hitrejši. 189 za proti vzdržani zavrneno, za proti vzdržani zavrneno, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, alternativni kompromis E za proti vzdržani zavrneno, kompromis E, preverjamo kompromis, alternativni kompromis E, preverjamo. Konec glasovanja, 80 za, 18 za, 80 proti, zdore zavrljeno, kompromis E je sprejet. Kompromis E, dobro, mislim, da je jasno, ampak preverimo. No, res vas prosim, da konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis F za, proti stržani sprejeto. Kompromis G. Treba bo kar veliko strani obrniti, stran 31, kompromis G za, kompromis G za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis H za proti vzdržani sprejeto. 413 za proti vzdržani sprejeto, kompromis I za proti vzdržani proti vzdržani. Sprejeto. Štiristo 85 na strani 44 nekje, 485 za proti vzdržanje zavrneno, 20 za proti, mislim, da zavrneno, pa če hočete, lahko preverimo. Dobro, preverimo. Amandma 20. Konec glasovanja, zavrnjeno, kompromis J za, proti vzdržani sprejeto, kompromis K za, proti vzdržani sprejeto, amandma 5 za, proti vzdržani sprejeto, 508 za, proti vzdržani sprejeto, proti. Preverjamo. 508 preverjamo. Sprejeto. Kompromis L za proti zdržanje sprejeto. Amandma 547 za proti zdržanje sprejeto zavrnjeno, 548 za, proti vzdržani zavrnjeno, 549 za, proti vzdržani zavrnjeno, 550 za, proti vzdržani zavrnjeno, 551 za, proti vzdržani zavrnjeno, 564 za, proti vzdržani zavrnjeno, 565 za, proti vzdržani zavrnjeno, 566 za, proti vzdržani zavrnjeno, 567 proti vzdržanje zavrnjeno. petsto oseminšestdeset za proti vzdržanje zavrnjeno petsto devetinšestdeset za proti vzdržanje zavrnjeno petsto sedemdeset za proti vzdržanje zavrnjeno petsto enainsedemdeset za proti vzdržanje zavrnjeno petsto dvainsedemdeset za proti vzdržanje zavrnjeno petsto triinsedemdeset za proti vzdržanje zavrnjeno mislim, da je zavrnjeno, ampak eh, preslebo dvigate roke, preverjamo 573. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj glasujemo od 574 do 577 za, proti. Preverjamo. Glasujte, prosim. konec glasovanja, zavrnjeno. 29 za proti vzdržani sprejeto, 578 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis M za proti vzdržani sprejeto, amandma 30 za proti vzdržani sprejeto, amandma 31 za proti vzdržani zavrnjeno, 32 za proti vzdržani sprejeto. Vi ste za vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani zavrnjeno, 35 za proti vzdržani zavrnjeno, 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, 36 za proti vzdržani zavrnjeno, 38 za proti vzdržani zavrnjeno, 39 za proti vzdržani zavrnjeno, 40 za proti vzdržani, zavrjeno 3 za proti vzdržani. Sprejeto. 42 za proti vzdržani, zavrjeno 41 za proti vzdržani, zavrjeno 43 za proti vzdržani, zavrjeno amandma 4 za proti vzdržani, sprejeto amandmaj 41 in 45 z ustnim amandmajem poročevalca za proti vzdržani sprejeto, 45 za proti vzdržani zavrneno, 46 za proti vzdržani zavrneno, 47 za proti vzdržani zavrneno, 48 za proti vzdržani zavrneno, 49 za proti vzdržani zavrneno, 50 za proti vzdržani zavrneno, 51 za proti vzdržani zavrnjeno, 52 za proti vzdržani sprejeto, 55 za proti vzdržani sprejeto, 56 za proti vzdržani zavrnjeno, 57 za proti vzdržani zavrnjeno, 58 za proti vzdržani zavrnjeno, 59 za proti vzdržani zavrnjeno, 60 na 60 za proti vzdržanje zavrano, 62 za proti vzdržanje zavrano, 63 za proti vzdržanje zavrano, 64 za proti vzdržanje zavrano, 65 za proti vzdržanje zavrano, 66 za proti vzdržanje zavrano, 67 za proti vzdržanje zavrano, 68 za proti vzdržanje zavrano, še glasovanje o predlogu komisije z glasovanjemi amandmaji, poimensko glasujte, prosim. Excuse me? You want to check this, the amendments? Amandma 68 želite preveriti. A, EPP, ste bili za A, se upravičujem. Ja, dobro, preverimo. Se upravičujem. 68, preverjamo. Glasujte, prosim, amandma 68. konec glasovanja, sprejeto, se mi zdelo, da je bil ELS proti, torej še glasovanje o prilogu komisije za glasovanjem amandmaji, glasujte poimensko, prosim. Konec glasovanja. 38 za 14 za, proti 5 zdržanih. Zdaj pa še odločitev o trialogu. Glasujte, prosim, poimensko. Konec glasovanja. 37 za, 14 proti, 6 vzdržanih čestitke. Mislim, da si poročevalec zasluži aplavz, poročevalec, poročevalci v senci, vsi svetovalci, sekretarjat, odlično upravljeno delo. Hvala vsem. Tako, zdaj gremo naprej. Poročilo Peter Simon. najprej dosje CRD. Lahko začnemo. torej kompromis K za proti vzdržani sprejeto, kompromis KA za proti vzdržani sprejeto. Amandma 103, poimensko glasujte, prosim. nekaj glasov še manjka. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 104 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis L za proti vzdržani sprejeto. Amandma 104. 165 in 166 in 67 za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto, 168 za proti vzdržani sprejeto, 169 za proti vzdržani zavrneno, 170 za proti vzdržani zavrneno, 171 poimensko, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine 29 eh, za 28 proti 172 za. Poimensko. Ja, 172 poimensko. Glasujte, prosim. 172. Konec glasovanja, sprejeto. 30 za 28 proti nič vzdržanih. 173 za proti. Preverjamo. 173 glasujte, prosim. Konec glasovanja, zavrnjeno. 174 za proti nič vzdržanih. 174, eh, mislim, da je bila večina, ampak vseeno preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis R za, proti, zdržani, sprejeto. 188 za, proti. Preverimo, mislim, da je zavrnjeno, preverimo torej ta blok. Konec glasovanja, zavrnjeno 31 proti 97, 190 za, proti, vzdržani. Preverjamo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis M za proti zdržani. Sprejeto. Kompromis M i za proti zdržani. Sprejeto. Amandma 199 za proti zdržani. Zavrnjeno. Kompromis M za proti zdržani. Sprejeto. Amandma 208 poimensko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. 31 za, 37 proti. Amandma 80. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 211 za, proti vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 210 za, proti. Mislim, da ista večina, ampak vseeno, preverimo. preverimo, 210, konec glasovanja, zavrnjeno, 29 proti 77 za, 212 za, proti, preverjamo, 212 preverimo, konec glasovanja, zavrnjeno. 31 za, 27 eh, proti. Kompromis O za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis EA za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis F za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis FA za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis X za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis G za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržanje. Sprejeto, kompromis H. Gremo naprej, kompromis H za proti vzdržanje. Sprejeto, kompromis I za proti vzdržanje proti vzdržani. Sprejeto, amandma je 3 do 7 za proti vzdržani zavrno, 3, 2, 8 za proti vzdržani zavrno, 3, 2, 9 za proti vzdržani zavrno, kompromis P za proti vzdržani sprejeto, kompromis J za proti vzdržani sprejeto. Ustni amandma za proti. LS proti vzdržani sprejeto. Amandma 337 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Amandma 338 za proti preverimo. Preverimo 338. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Kompromis BB za kompromis BB preverimo. Zavrnjeno. amandma 34 za proti. No, preverjamo 34 za Veliko kolegov mora še glasovati. konec glasovanja. Zavrnjeno, amandma 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 ne glasujemo, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis z za proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, kompromis CB za proti preverjamo, CB, glasujte prosim. Konec glasovanja, izenačeno, 29-29, torej 29. amandma 37 za proti. Preverjamo. Amandma 41 za proti vzdržani. Zavrjeno 42 za proti vzdržani. Zavrjeno 43 eh, za proti vzdržani. Zavrjeno 44 za proti vzdržani. Zavrjeno kompromis CA za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 379. sprejeto, kompromis E za proti vzdržanje. Sprejeto, kompromis Q za proti vzdržanje. Sprejeto, amandma 45 za proti. Preverjamo. Sprejeto, 46 za proti. Preverimo. Sprejeto 47 za proti. Preverimo. Sprejeto. Amandma 421 za proti zdržani zavrno kompromis SR za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 425 za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 427 za proti vzdržanje zavrno. 48 za proti vzdržanje zavrno. 49 za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 51 za oziroma poimensko glasujte, prosim. sprejeto. Amandma 53 za proti. Preverjamo 53, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 54 za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 5 za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 5. Za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 55. Za, proti, preverimo. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 56. Za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 7. Za, proti, vzdržani, zavrneno proti, vzdržani sprejeto. Amandma 58 za, proti. Preverimo 58. Konec glasovanja. Amandma 59. Ja, Ja, drugače je izgledalo. 59 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Glasovanje o predlogu komisije z glasovanjem imandmaji. Glasujte, prosim. Poimensko. Konec glasovanja. 44 za, pet vzdržanih, oziroma pet proti osem vzdržanih, še glasovanje o odločitvi o medinstitucionalnih pogajanjih. Poimensko glasujte, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. 47 za, 9 proti 2 vzdržana, sprejeto in čestitke poročevalcem. Zdaj pa CRR 2, kompromis AH za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 230 za, proti vzdržani, sprejeto. 2, 3, nič za, proti vzdržani, sprejeto za protistržanji. Prosim, da bolje pokažete svoje roke, bom to preveril elektronsko oziroma z dvigom rok. Konec glasovanja. 29 za zavrnjeno, kompromis A za protizdržanje sprijeto. kompromis je sprejet, zato se lahko lotimo kompromisa z za proti vzdržani sprejeto, kompromis k za proti vzdržani sprejeto, kompromis k za proti vzdržani sprejeto, amandma 3 nič 3 za proti vzdržani sprejeto, 3 nič 4 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis MI za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa usni amandma za proti vzdržani sprejeto, amandma 311 za proti vzdržani zavrnjeno, 312 za proti vzdržani sprejeto, 41 ta je brez predmeten, 313 za proti vzdržani sprejeto, 314 za proti vzdržani sprejeto preverimo 314. The vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 3.16 za proti zdržani. Zavrnjeno, ampak vseeno bomo to preverili. Glasujmo. konec glasovanja zavrnjeno kompromis CG za proti vzdržani sprejeto, amandma 325 za proti vzdržani sprejeto, kompromis A i za proti vzdržani sprejeto, kompromis A j sprejeto, A k za proti vzdržani sprejeto, A l za proti vzdržani sprejeto kompromis, a na sprejeto, amandma 447 zavrnjeno, 447 zavrnjeno, 448 zavrnjeno, kompromis z B za proti vzdržani sprejeto, kompromis H za proti vzdržano sprejeto, kompromis A N sprejeto, kompromis ZTA sprejeto kompromis B za proti vzdržani, sprejeto amandma 53 za proti vzdržani, sprejeto 54 za proti vzdržani, sprejeto kompromis DD za proti vzdržani, sprejeto kompromis DE za proti vzdržani, sprejeto kompromis V za proti vzdržani, sprejeto amandma 500. 54 za proti vzdržani sprejeto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 ustnim amadmajem za proti vsežani zavrnjeno. Glasujemo o kompromisu brez ustnega amadmaja za proti vsežani sprijeto. Kompromis CD z ustnim amadmajem za proti vzdržani zavrnjeno, brez ustnega amadmaja za proti vzdržani sprijeto. Kompromis CE za proti vzdržani sprejeto, kompromis CF za proti vzdržani, sprejeto, kompromis CH za proti vzdržani, sprejeto, kompromis CI za proti vzdržani, sprejeto, amadma PDV4 za proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis CJ za proti vzdržani, sprejeto, amadma 65 za proti vzdržani, sprejeto, kompromis CL za proti vzdržani, sprejeto, amadma 65 za proti vzdržani, kompromis CM za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 599 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis CO za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis CP za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis DG za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 629. Moram pravzaprav obrnite ogromno strani v dokumentu AA. Za protistežani sprejeto, AB za protistežani sprejeto, amandma, no ta je brezpredmeten, SR za protistežani sprejeto, kompromis AC za protistežani sprejeto, kompromis A, D za proti stržani sprejeto, A, E za proti stržani sprejeto, A, V za proti stržani sprejeto, kompromis C za proti stržani sprejeto, kompromis D za proti stržani sprejeto, amadma 7.2 ni za proti stržani zavrnjeno, kompromis D za proti stržani sprejeto, kompromis U za proti stržani sprejeto, amadma 7.2 ni za proti stržani sprejeto, 731 do 733 v svežnjem glasujemo za proti vzdržani, zavrnjeno kompromis v za proti vzdržani, sprejeto kompromis dvojni v za proti vzdržani, sprejeto kompromis x za proti vzdržani, sprejeto kompromis e za proti vzdržani, sprejeto kompromis kompromis i za protivzdržane sprejeto, j za protivzdržane sprejeto, l za protivzdržane sprejeto, kompromis m za protivzdržane sprejeto, kompromis n za protivzdržane sprejeto, amandma do 917 za protivzdržane sprejeto, kompromis z za protivzdržane sprejeto, kompromis Arja za protistežani sprejeto, amadma 963 za protistežani sprejeto, amadma 141 poimensko glasujmo. The vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. kompromisku za protizdržano, sprejeto kompromis z, z protizdržanjem sprejeto, kompromis z res sprejeto, kompromis ml sprejeto, kompromis th, o njem smo glasovali. AP z ustnim amandmajem. Ne, tega nimam na svojem glasovalnem seznamu. Ne vem zakaj. Ali ste to tudi opazili? sicer je prišel ta ustni amadma pozno, poročevalec se tega ne zaveda, poleg tega tega tudi nimam na svojem glasovalnem seznamu. Kaj bomo storili, se pravi, glasovali bomo brez ustnega amandmaja, 18 za proti zdržani sprejeto, kompromis teh zaproti zdržani sprejeto, aku zaproti zdržani sprejeto, amandma ena nič. 68 za proti zdržani zavrnjeno. Kompromis ako za proti zdržani sprejeto. Kompromis raz sprejet. Cku za proti zdržani sprejeto amandma ena nič oseminosemdeset za proti vzdržani zavrnjeno kompromis o za proti vzdržani sprejeto amandma tisoč dvaindevetdeset in triindevetdeset za proti vzdržani sprejeto amandma sto osemdeset za proti vzdržani zavrnjeno 81 za proti vzdržani, sprejeto, kompromis v sprejet, kompromis p za proti vzdržani, sprejeto, amandma 169 za proti vzdržani. Preverimo, mislim, da je zavrnjeno, glasujmo. Still some colleagues to vote. Vedno čakamo na glasovanje določenih kolegov. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 197 za proti zdržane. Zavrnjeno. Amandma 5 za proti zdržani. Sprejeto. 6 za proti zdržano. Sprejeto. 198 za proti zdržani. Zavrnjeno. 7 za proti zdržani. Sprejeto. Amandma 199 in 8 za proti zdržani. Sprejeto sprejeto, 201 za proti zdržani, zavrnjeno, 202 za proti zdržani, sprejeto, 204 za proti zdržani, sprejeto, 205 poimensko glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja, sprejeto. Amantma 11 poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 206 za proti zdržani, sprejeto 208 za proti zdržani, zavrnjeno 13 za proti zdržani, sprejeto 209 za proti zdržani, oziroma preverimo 209 glasujmo. Konec glasovanja sprejeto. 210 za proti zdržani, zavrnjeno. 14 za proti, smo pri 14, za proti zdržani sprejeto. 217 za, proti zdržani sprejeto. 227 za, proti. Preverimo 227. Glasujmo. Smo pri 227. Vidite, da ste proti, dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa bomo glasovali o celotnem predlogu komisije, ki je bil spremenjen s poimenskim glasovanjem. Glasujmo. Vote is closed. Konec glasovanja 45 za 4 proti 7 vzdržanih. Se pravi, sedaj bom glasovali poimensko o tem, da se začnejo institucionalna pogajanja. Glasujmo. Konec glasovanja. 48 za 7 proti. Čestitke poročevalcu, vsem poročevalcem v senci, svetovalcem in sekretarijatu. Jaz bi želel vsem čestitati, kaj ti treba je povedati, da je bilo glasovanje sicer zelo kompleksno, težavno, ampak zelo pomembno. Dobro je, da se je sedaj odbor opredelil do tega predloga komisije in pripričan sem, da se bomo lahko takoj po plenarnem zasedanju lotili trialoga, tako da bomo čim prej tudi zaključili delo na celotnem svežnju. Še enkrat čestitke vsem, ki so prispevali k temu rezultatu. Sedaj nas čaka naslednje glasovanje. Ali mi lahko tudi ta teglasovalni seznam za to točko na dnevnem redu. Glasovali bomo o poročilu gospoda Sile, amadma 41 za proti vzdržani. LS, ali ste za? Dobro, preverimo amadma 41. We are in. What, what is this voting? Okay. The vote is closed. Konec glasovanja. Ali mi lahko prosim date glasovanje seznam za to točko, pa tudi za naslednjo? Dobro, amandma je sprejet. Amandma 42 za, proti zdržani, sprejeto. 43 je brezpredmeten. Poglejmo si sedaj alternativni kompromis. A z ustnim amandmajem za, proti. Preverimo, glasujmo. konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj moramo glasovati o prvotnem kompromisu za proti zdržani sprijeto. Amandma 52 za proti zdržani. Smo pri 52, glasujmo in preverimo glasove. Konec glasovanja. zavrnjeno. 53 za, proti, preverimo ponovno, 53 glasujmo. Konec glasovanja, sprejeto. Amandma 3 za, proti vzdržani, sprejeto 54 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 55 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis B za proti zdržanje sprejeto, kompromis C za proti. Preverimo kompromis C. Glasujmo. Vi ste za, se pravi, kompromis C je sprejet. 58 za proti zdržanje sprejeto, 59 za proti zdržanje sprejeto, 60 za proti zdržanje sprejeto leto 63 za proti zdržani sprejeto, amadma 9 za proti zdržani sprejeto, amadma 10 za proti zdržani sprejeto, alternativni kompromis D s usnim amadmajem za proti preverimo, alternativni kompromis D. Glasujmo. Konec glasovanja, zavrnjeno glasovanje. Sedaj pa bomo glasovali za kompromis brez amadmaja sprejeto. Amandma 68 za proti zdržani. Glasujemo za ali kdo za proti zdržani zavrnjeno. Amandma 69 za proti zdržani zavrnjeno. Amandma 16 za proti zdržani. Preverimo amantma 16. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprijeto amantma 17. Proti. Izenačeni smo na prvi pogled. Preverimo 17 in glasujmo. Glasujmo. konec glasovanja sprejeto s enim glasom večine. 70 za, proti, preverimo, amantma 70, glasujmo. Konec glasovanja, izenačeni smo, se pravi zavrnjeno, 18 za, proti, preverimo, amandma 18 glasujmo. Konec glasovanja, sprejeto z enim glasom večine ponovno. Amandma 71 za, proti. Preverimo, amandma 71 glasujmo. konec glasovanja, zavrnjeno. 72 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amadma 19 za, proti. Mislim, da je sprejeto, ampak vseeno preverimo. Amadma 19. Konec glasovanja, sprejeto kompromis E, za proti vzdržani sprejeto kompromis F, za proti vzdržani sprejeto amantma 80 in 81, za proti vzdržani sprejeto amantma 82, za proti. Konec glasovanja bomo preverili 82, glasujmo. konec glasovanja, sprejeto. 22 je brezpredmeten, 83 za, proti, preverimo, smo pri amadmaju 83, glasujmo. Konec glasovanja, spet smo izenačeni, se pravi, amadmaj je zavrnjen, 23 za proti vzdržani zavrnjeno. 84 za proti vzdržani zavrnjeno. 85 za proti vzdržani zavrnjeno. 86 za proti vzdržani zavrnjeno. Sprejeto. 87 za proti. Preverimo 87. Glasujmo. konec glasovanja. Spre je to zdaj njim glasom večine. 88 za proti zdržani sprejeto. Kompromis G za proti zdržani sprejeto. Amandma 24 za proti zdržani zavrnjeno. Amandma 91 za proti zdržani sprejeto. Amandma 25 za proti zdržani sprejeto. 26 za proti zdržani sprejeto proti zdržani spleta 27 za proti. Preverimo 27, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 za, proti moramo preveriti tudi amantma 28 z dvigom rok. Smo pri amantmaju 28, glasujmo, konec glasovanja. Spet smo izenačeni, zavrnjeno, kompromis H za proti zdržani sprejeto, amantma 32 za proti zdržani sprejeto, amantma 33 za proti zdržani sprejeto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 konec glasovanja. Zavrnjeno amandma ena za proti. Preverimo amandma ena. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 40. Ločeno glasovanje oziroma glasovanje po delih. Prvi del za ali se ste za proti vzdržani sprejeto, potem pa še drugi del za proti vzdržani sprejeto. Potem pa bomo še glasovali o celotnem predlogu komisije za spremembami. Glasujmo. Konec glasovanja 51 za 2 proti čestitke poročevalcu, sedaj pa bomo glasovali o mnenju o povečanju finančnih sredstev. Amandma 14. Luka, ali potrebuješ glasovanje, se znam, dobro bomo malo počakali. So, amendment 14 in fe... Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto. Amandma 44 z usnim amandmajem za proti. Ste proti svojemu amandmaju, Filip? Preverimo vseeno. 44 z ustnim amandmajem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gre za ustni amandma. Ali moramo glasovati tudi o 44 brez ustnega amandmaja? Tako je za, proti preverimo amandma 46, glasujmo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 45 za proti zdržani, zavrnjeno 46 za proti zdržani, zavrnjeno 47 za proti zdržani, zavrnjeno 48 za proti zdržani, zavrnjeno 48. 49 za proti zdržani, zavrnjeno kompromis B, za proti zdržani, sprejeto amandma 13 za proti zdržani, zavrnjeno amandma 15 za proti zdržani, zavrnjeno amandma 1 za proti zdržani, sprejeto 2 za proti zdržani, sprejeto 3 za proti zdržani, sprejeto 4. 5 za proti zdržani, sprejeto kompromis C za proti zdržani, sprejeto kompromis D za proti zdržani, sprejeto kompromis E za proti zdržani, sprejeto amandma 22 za proti zdržani, sprejeto 24 za proti zdržani, zavrnjeno 26 za proti zdržani, sprejeto 7 za proti zdržani, zdržani, zavrnjeno. 28 za proti zdržani, sprejeto kompromis F za proti zdržani, sprejeto kompromis G za proti zdržani, sprejeto amantma 32 z ustnim amantmajem za proti. Preverimo in glasujmo. The vote is closed. Is... Konec glasovanja sprejeto. 34 za proti zdržani zavrnjeno, 35 za proti zdržani zavrnjeno, kompromis H za proti zdržani sprejeto, amadma 40 za proti zdržani sprejeto, pomensko glasovanje o spremenjenem besedilu, glasujmo. vote is closed. Konec glasovanja. 40 za, 14 proti, en se je vzdrževal glasovanja. Sedaj pa bomo glasovali o ustnem vprašanju, pa tudi predlogu za rezolucijo številka 17. Najprej moramo seveda glasovati v svežnju v zvezi z vprašanjem za proti zdržani sprejeto. Sedaj bomo glasovali še o snutku ustnega vprašanja s spremembami za proti vzdržani sprejeto. Sedaj bomo glasovali tudi o snutku predlogu za resolucijo amadma 5 za proti vzdržani zavrnjeno prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, amantma 6 za proti vzdržani zavrnjeno, amantma 7 za proti vzdržani sprejeto. Torej ne bom glasovali več o prvotnem besedilu in se lahko lotimo osmega amantmaja za proti vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo, tretji odstavek za proti vzdržane sprejeto, amantma 9 za proti vzdržani sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 10 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto. Amandma 16 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Amandma 19 za proti. Mislim, da je sprejet. Bomo preverili. Glasujemo o amadmanju 19. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto amadma 20. Za proti stržani. Preverimo amadma 20 in glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28.25, proti 9. odstavek z ustnim amantmajem za proti zdržani sprejeto. Uh, no, torej, prevzem v številka 22 za proti. Preverili bomo prevzem v številka 22. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem je številka 23 za proti vzdržani. Sprejeto. 24 za proti vzdržani. Sprejeto. 25 za proti vzdržani. Sprejeto. 14, prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, 15, prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, 26 za proti vzdržani sprejeto, 27 za proti vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo odstavek 18 za proti vzdržani sprejeto, prvotno besedilo 19 za proti vzdržani sprejeto, predlog je 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti. To bomo preverili. Predlog je številka 29. Glasujemo. Is... Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo odstavek 20 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo v sklopu uvodne navedba 1 do 11 za proti vzdržani sprejeto, 1 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa v bloku uvodne navedbe 23 za proti vzdržani sprejeto. Uvodne izjave ABC pravota beseda za proti vzdržani sprejeto. Prezimeš številka 2 za proti vzdržani sprejeto. Uvodna E izjava EF, prvotna beseda za proti zdržanje sprejeto, predlog spremenja številka 3 za proti zdržanje sprejeto, uvodne navedba H za proti zdržanje sprejeto, predlog spremenja številka 4 za proti, to bomo preverili, predlog spremenja številka 4, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem dopolnjenem besedilu po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. 50 za, 1 proti, 3 so se vzdržali. Čestitam. So now... Sedaj bomo sejo prekinili. Nadaljujemo namreč skupno sejo odborov Ekon in Afko. Vidimo se zopet čez 25 minut. Not more. Točno ob pol. Če bodo kolegi z odbora Afko prišli pravočasno, bomo takoj začeli z glasovanjem.